dobro jutro. Guten Morgen, meine. Dobro jutro, dame in gospodje, kolegice in kolegi, seja se pričinja. Ja, Začeli bomo kar s dnevnim redom. In prva točka dnevnega reda je izjava sveta o programu dejavnosti ciprskega predsedstva sveta. V Evropskem parlamentu prisrčno pozdravljam predsedujočega svetu Dimitrasa Kristofijasa. Prisrčno pozdravljeni, gospod eh, predsednik, takoj vam predajam besedo.